Spoštovani predsednik države, gospod Plevnil, iskreno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Veliko čas nam je, da ste danes z nami. V številnih letih ste razvili tesen odnos z evropskimi ustanovami kot predsednik države, ki je zelo pomembna članica Evropske unije v zadnjih dveh letih z vidika migracij. Uh, ste to izres uh, izkazali. Bili ste uh, pod velikim pritiskom, zato se vam zahvaljujemo za vaš obisk danes med nami. Uh, veliko čas nam je, da ste torej tukaj, da boste pregovorili poslancem Evropskega parlamenta in kar takoj brez odlašanja vam dajem besedo. Mr. President, Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, ekscelence, gospe in gospodje, spoštovani prijatelji. V veliko čast mi je, da vas lahko danes nagovorim kot predsednik Bolgarije.